zapisnik sprejet. Sedaj pa prehajamo k sporočilom predsednika. Pristojne oblasti Republike Nemčije so mi sporočile izvolitev Gabriele Štavner z 30. oktobrom 2013 in eh, gospe Hiltrud Brajer z 31. oktobrom 2013. Gospa Štavner bo nadomestila gospo Weisberger, gospa Brajer pa uh, gospo Katarino Brandner v skladu z sedmim členom prvim odstavkom o izvolitvi poslancev Evropskega parlamenta in v skladu z četrtim členom eh, odstavkoma 1 in 4 poslovnika Evropskega parlamenta. Parlament eh, pozdravlja izvolitev gospe Štavnerjeve in gospe Brajerjeve za poslanke Evropskega parlamenta za 30. oziroma 31. oktobrom 2013. Pozdravljamo vaju eh, v Evropskem parlamentu in v skladu z tretjim členom, drugim odstavkom poslovnika eh, je potrebno najprej eh, ugotoviti, da gospa Štavner in gospa Brajer ne upravljata nobenega mandata, ki ne bi v skladu z opravljanjem mandata evropskega poslanca. Poljs stranka. Vlada pa mi je posredovala zahtevo uh, za ukinitev imunitete gospoda Tadeoša Čimanskega. Od uh, Evropske ljudske stranke in pa uh, iz stranke socialistov in demokratov sem prejel nekaj predlogov za imenovanje.